Otvarjam zasedanje. Nadaljujemo z zasedanjem, s katerim smo prekinili 25. novembra 2010. Zapisnik in eh, besedila sprejeta na zasedanju 25. novembra 2010 so na voljo. Kakšna pripomba? Ne vidim pripomb. S tem je zapisnik potrjen. Imam nekaj uvodnih obvestil predsednika, preden nadaljujemo z zasedanjem. Prejšnji četrtek je konferenca predsednika sprejela odločitev, da bomo jutri, torej v torek ob 16. uri, opravili razpravo o poročili gospe Janževske in gospe Trupl v zvezi z novim osnutkom proračuna za leto 2011. Glasovanje v tej zadevi je predvideno v sredo. Naslednje obvestilo. Jutri bo prav tako potekala razprava o izidu podnebne konference COP16. Mednarodna skupnost je v Cancunu dosegla napredek. V pogajanjih je prav tako sodelovala številčna delegacija Evropskega parlamenta, naše kolegice in kolegi so namreč danes eh, že med nami in skupaj s komisarko Hedegard bomo razpravljali o tem, v kakšni meri je dosežen dogovor zadovoljiv in kakšni naj bi bili naslednji koraki v tej zadevi pred konferenco v Južni Afriki. Tretje obvestilo. 21. Eh, novembra smo razglasili dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli. Kot veste, je to kubanski disident Guillermo Farinas. Žal vas moram obvestiti, da ima gospod Farinas težave s tem, da bi sam osebno lahko v sredo prevzel nagrado, čeprav sem si tudi sam za to prizadeval, tudi s pismom predsedniku republike gospodu Raulu Castro. Pričakujemo, da bodo te težave z pripotovanjem gospoda Farinesa v Strasburg nekaj, kar bo vzela na znanje tudi gospa Ashton, tudi v kontekstu nadaljnih odnosov s Kubo. Naj tudi povem, da je v nas še vedno upanje, da bo naš dobitnik nagrade to nagrado prevzel osebno. Če bo v naslednjih urah lahko zapustil Kubo z letalom, bo lahko tu žive sredo četrto obvestilo, pred 20 leti, natančno 13. decembra 1981 leta, je, bil na polskem je bilo na polskem ustanovljeno vojno stanje, s čimer so polske oblasti skušali zatreti gibanje solidarnosti na eh, stotine aktivistov eh, in tudi nekaj sto ljudi izgubilo življenje. Zato mislim, da je pravi trenutek. Spomnimo na tiste, ki so bili pripravljeni cegati svoje življenje, zato da so eh, osvobodili Evropo izpod jarma komunizma. In še zadnje peto obvestilo v zvezi z ravnanjem poslanca Gottfrieda Bluma 24. novembra na plenarnem zasedanju in upoštevajoč dejstvo, da ni izkoristil nobene od treh možnosti, ki so mu bile dane za opravičilo, sem sprejel odločitev na podlagi členov 9 in 153 poslovnika, da mu odozamem pravico do nadomestila za bivanje za sedem dni. O tem ukrepu sem že obvestil gospoda Gottfrija Bluma. Hvala lepa za vašo pozornost, tudi za obvestili predsednika. Zdaj pa še naslednja obvestila. Podpis zakonodajnih aktov v običajnem zakonodajnem postopku. V sredo bo s predsednikom sveta podpisala deset zakonodajnih aktov, ki smo jih sprejeli v okviru običajnega zakonodajnega postopka v skladu z členom 74 poslovnika. Naslovi zakonodajnih aktov bodo objavljeni